kolegi in kolegice prosim da se posedete spoštovani gospe in gospodje v izredno veselje mi je da lahko v tem parlamentu pozdravim prijatelja predsednika republike slovenije in našega prijatelja boruta pahorja ki je tudi nekdanji poslanec evropskega parlamenta gospod predsednik slovenije dobrodošli. Spoštovani kolegi in kolegice, pri predhodnih pogovorih, ki sva jih imela z gospodom Pahorem, sva si zastavila vprašanje, kaj ima ta Tomas Elves Torning Svit, Jozef Muskat, Borut Pahor, Giorgio Napolitano, Elio Di Rupo, François Hollande, Enrico Leta. Kaj je skupnega vsem tem predsednikom vlade in držav? Vsi so nekdanji poslanci Evropskega parlamenta. Torej vidite, gospe in gospodje, kaj lahko nastane iz nas? In to vidite tudi na primeru predsednika Slovenije. Spoštovani gospe in gospodje, veliko veselje mi je, da lahko dam besedo našemu dolgoletnemu kolegu, gospodu Borotu Pahorju. Izvolite. Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci gospe in gospodje dragi prijatelji kot je dejal predsednik prijatelj martin schulz sem bil v prejšnjem mandatu vaš kolega nekaterim od vas tudi drag osebni prijatelj pogosto vas pogrešam v osebnem in političnem smislu v političnem smislu tako da se zavedam da ima evropski poslanec ali poslanka da ima ta visoki dom prav posebni zorni kot opazovanja in ustvarjanja naše skupne evropske usode nihče drug ga nima v tem smislu je ta parlament nenadomestljiv in je spričo svoje pomembnosti in posebnosti pri opravljanju svojega poslanstva pri kreiranju naše skupne usode več kot pol milijarde naših ljudi nenadomestljiv. spoštovani gospod predsednik s tako spoštljivostjo do vašega visokega doma bi se danes rad opredelil samo do enega izmed vprašanj, ki utegne ali pa po mojem mnenju mora biti v prihodnje eno osrednjih. Kar pa ne pomeni, da je to v tem trenutku žal. In zavzel se bom tudi za to, skupaj s tistimi med vami, ki mislite podobno, da bi se to čimprej zgodilo. Gre za vprašanje, prihodnosti evropske unije kot boste lahko videli zame to vprašanje ni ne akademsko ne abstraktno temveč je izjemno aktualno in je strateškega pomena to je izziv zdaj zamude bodo težko popravljive v današnjem govoru bi se rad zavzel za nov pravni in politični korak k vsestranski poglobitvi evropske unije. zdaj v teh evropskih in svetovnih okoliščinah ne kljub njim prav zaradi njih. verjetno bo pravi čas za prvi pomembnejši korak čas po novih evropskih volitvah prihodnje leto. moja domneva zlasti pa želja je da bi se znova oblikovala konvencija o prihodnosti evrope in moja želja je da bi se končalo njeno delo s čim večjo politično večino morda celo konsenzom da je za potrebe jutrišnjega dne za našo skupno domovino za to da obvarujemo mir in blaginjo naših ljudi potrebna nova ustava. Vem, poznam razpoloženje in razmišljanje tukaj in se zavedam, da nekateri temu nasprotujete in imate vso pravico. In vem, da glede tega dvomijo mnogi naši ljudje. Vse to je legitimno in demokratično. Zato tudi obstaja ta hiša, Evropski parlament, da se o teh najbolj usodnih odločitvah na križiščih evropske zgodovine odločimo po kateri poti bomo šli demokratično v enem strpnem konstruktivnem dialogu eni za in drugi proti jaz bi se danes rad postavil na eno izmed stališč na koncu bodo verjetno tako pomembni temi želeli in to jim moramo dopustiti ljudje na referendumih vse povsod po državah evropske unije to bo dalo demokratično legitimacijo za tako pomembno odločitev kot bi utegnila biti tista o novi ustavi. preden kratko utemeljim spoštovane poslanke in poslanci dragi prijatelji moje zavzemanje naj kratko poudarim dva razloga ki pojasnjujeta moje stališče prvič vse svoje politično življenje četrt stoletja ga je sem privržen evropejec najprej in preprosto verjamem v evropo v idejo evrope kot skupnosti različnih narodov in držav verjamem da je med nami kljub tem razlikam veliko več tistega kar nas povezuje in združuje še več zgodovinske izkušnje nas učijo da sodelovanje zagotavlja mir mir pa je osnova blaginje ne nazadnje to govori tudi nobelova nagrada tega prepričanja in te vere v evropsko idejo nikoli nisem spreminjal kvečjemu lahko rečem tukaj med prijatelji da se ta krepi po drugi svetovni vojni smo bili priče izjemnim korakom v napredovanju te zamisli o skupnem sodelovanju tudi lizbonska pogodba je bila korak naprej tisto kar želim danes reči je da po mojih izkušnjah ta pogodba kmalu ne bo zadostovala več kot pravna podlaga za tako ukrepanje ki bi reševalo probleme ljudi ki jih tukaj zastopate. ne gre samo za to spoštovane kolegice in kolegi da je globalna finančna kriza vzrok razmišljanjem o večji institucionalni krepitvi evropske unije in seveda tudi odpravi njenega demokratičnega deficita kar zadeva vlogo in pomen te visoke hiše. finančna in gospodarska kriza od leta dva tisoč osem in deloma še zdaj samo na nek način razkazuje v celoti nekatere probleme ki jih moramo preseči pravne in politične gospodarske in socialne da bi ohranili vero in upanje naših ljudi v to skupno evropsko domovino. glejte ne morete imeti ene centralne banke in sedemnajst ali osemnajst fiskalnih politik ne morete. vidimo sicer da se evropski svet komisija in parlament trudite najti začasne ali bolj trajne oblike načinov za enotno ukrepanje vendar roko na srce gre za dolgoročno preveč nezanesljivo podlago za strateško ravnanje evropske unije če hoče ohraniti in okrepiti vlogo svetovnega igralca v politiki v ekonomiji v medčloveških odnosih danes v globalnem svetu. In drugič, v svoji karieri sem, tako kot je dejal prijatelj, gospod predsednik, opravljal zelo različne vloge, tako kot veliko vas tukaj v dvorani. Tukaj ste ljudje, ki imate praviloma zelo dolge politične in eh, zelo uh, potrebne politične izkušnje in reference. sem in tja kdo od nas gre nazaj v nacionalno politiko. to je pomembno imeti to izkušnjo iz evropskega parlamenta morda tudi mojo izkušnjo iz evropskega sveta ko sem bil predsednik vlade ravno v času krize ki nas je dobila by the way popolnoma nepripravljene in smo se od konca leta dva tisoč osem do leta dva tisoč enajst praktično iskali in našli bolj ali manj začasne rešitve na dostikrat precej vprašljivi pravni podlagi ampak smo imeli tudi evropski parlament ki je to razumel in ste dostikrat odločitve evropskega sveta ali podprli ali pa jih korigirali. vse to je pomagalo reševati krizo ki je doletela evropo. od blizu sem lahko videl torej kako je kriza ujela evropo nepripravljeno mnoge protikrizne ukrepe smo sprejemali pod velikim pritiskom časa in razmer in to ob odsotnosti institucij ki jih imajo druge globalne sile na razpolago in jih uporabljajo mi pa jih nimamo in jih ne moremo uporabljati in imamo globok deficit glede tega in ljudje potem s prstom na vas in na vse nas kažejo kot na nesposobne ljudi ki niso sposobni odgovarjati na izzive časa mi pa nimamo sredstev nimamo instrumentov nimamo primernih orodij da bi ukrepali torej dogovorimo se o tem da imamo to v svojih rokah in da lahko odgovorimo na pričakovanja naših ljudi da bo jutri boljše in ne slabše kot predsednik slovenije gospe in gospodje lahko ugotavljam da se še naprej spopadamo s krizo vendar moram reči in to ni nek wishful thinking da opažam neko večjo enotnost političnega razreda ne glede na vlado ali opozicijo in da smo v zadnjem času sprejemali neke dramatične odločitve ki so terjale veliko politične zrelosti in ne vam rečem ne kot nek eh, cenen propagandist slovenija se bo izvlekla iz teh težav in bo znova zvezda med državami v evropski uniji moram pa povedati da je kriza načela zaupanje do vseh institucij od političnih do tistih pravne države in da je načela tudi za zaupanje do evropske unije kar prej v naši praksi ni bilo dejstvo zdaj pa se lahko opaža prve znake evroskepticizma močnejšega izrazitejšega tudi v sloveniji ampak na drugi strani je pa tudi vera in vedenje da sami ne zmoremo skupaj pa lahko mi vsi ohraniti to vero je zdaj naša prvenstvena naloga zato pravim da o prihodnosti evropske unije ne moremo razmišljati le čez leta ko bodo morda razmere nekoliko boljše ker ne bodo zdaj je potrebno razmišljati o tem zdaj je potrebno zagnati intelektualni zagon ki smo bili priča na prelomu v novo tisočletje ko se je rodila konvencija o prihodnosti evrope in nekateri ste tukaj sodelovali v njej ko je bila vera v to da mi lahko, da mi lahko uveljavimo lizbonske cilje leta dva tisoč smo napisali da bomo pred tremi leti najbolj konkurenčno in dinamično gospodarstvo na svetu daleč od tega mi smo v globoki krizi še vedno ampak imamo možnost da to postanemo ker to omogoča da bodo naši ljudje ob novih spodbud za gospodarsko rast ob seveda finančni konsolidaciji dobili znova službe mladi ljudje pa upanje in vero da živijo v državi in v evropski uniji ki jim zagotavlja človeka dostojno življenje spoštovani gospod predsednik moje stališče združevanju evropske unije in širitvi zlasti na področje zahodnega balkana je inspirirana torej z notranjimi potrebami evropske unije in z razmerami v mednarodni politiki. mir kot osnova blaginje dosežemo le s sodelovanjem toliko kolikor naj bo v, v aktualnih okoliščinah mir trajnejši blaginja pa okrepljena toliko bolj mora biti torej močnejše naše sodelovanje. moja to teza torej je moje sporočilo temu visokemu domu in vsem našim ljudem po Evropi je, da lahko že ustvarjeno dediščino miru in blaginje v prihodnje zavarujemo in nadgradimo le z poglabljanjem političnega in vsestranskega sodelovanja v naši širši domovini. Predolgo oklevanje pri sedanji pravni in politični odločitvi glede tega bi utegnilo to dediščino resno ogroziti. To pravim kot predsednik manjše med državami. Zelo bi se razumljivejše, če bi se za to zauzel predsednik katere od večjih držav. Ne? Slovenija ima izkušnjo z razpadom bivše Jugoslavije. Morda tudi iz tega zornega kota lahko prispevam k vašim razmislekom. majhne države kolikor se bojijo da bi prenos novih suverenosti na bruselj na evropsko vlado na evropski parlament pomenil krčenje njihove samostojnosti vendarle v bistvu mi slovenci iz svoje izkušnje vemo to zagotavlja pogoje za to da sploh ohranimo našo narodno kulturno in vse druge samobitnosti ker ostanemo del razvitega sveta če bi se vse skupaj razstropilo sami mi ne bomo zmogli obdržati ritma tehnološkega znanstvenega duhovnega z najbolj razvitim delom sveta samo z vami skupaj lahko to pojasnjuje zauzemanje manjših držav in moje zauzemanje za bolj združeno evropsko unijo tukaj bi se rad obrnil tudi na željo da nas pri teh stremljenjih podpirajo mladi ljudje. In tukaj nimamo najbolj srečne roke. Četrtina mladih ljudi je brez posla in brez dela. In danes govoriti samo o viziji Združenih držav Evrope recimo, ne da bi pravzaprav mladim pojasnili, da nam izkušnja govori, da če bomo napredovali, lahko ustvarimo pogoje za to, da bomo lažje in bolje ukrepali in da bomo na ta način tudi naredili nov korak v napredek znanosti in tehnologije v Evropski uniji, tako kot delijo Združene države Amerike ali Kitajska ali Ruska federacija ali Brazilija, samo pod tem pogojem, da bodo razumeli smisel tega združevanja v povečanju njihove blaginje, samo tako jih lahko pridobimo za to veliko idejo. In pravim vam, zato se splača potruditi od uspeha te zamisli smo eksistencialno odvisni. zato pozivam če smem izkoristiti ta podium gospod predsednik pozivam evropski svet da nujno sprejme shemo ki bo že jutri mladim omogočila nova delovna mesta bodisi z investicijami v mikro majhna in srednja podjetja kot tudi z izobraževanjem in usposabljanjem mladih. in tukaj boste igrali vlogo tudi vi spoštovane poslanke in poslanci nenadomestljivo ko bo treba po večkratnem usklajevanju sprejeti dogovor o večletnem finančnem okviru dva tisoč štirinajst dva tisoč dvajset mimogrede naj ne bo napačnih razumevanj ko govorimo o združenih državah evrope metaforično ne mislimo ameriškega koncepta talilnih loncev. prednost evrope je v njeni barvitosti različnosti. da pa bi lahko funkcionirala v korist velike večine naše skupnosti mora najti po mojem novo pravo razmerje med spoštovanjem in vztrajanjem pri različnostih hkrati pa pri krepitvi in spodbujanju enotnosti. naj rečem zelo odkrito ne da bi požel aplavz med vsemi če bodo zagovorniki če bomo zagovorniki močnejše evrope zdaj tiho in bomo menili da je potrebno z našo zamislijo čakati da se stvari nekoliko uredijo bodo prevladali evroskeptiki to utegne biti njihova velika kratkoročna zmaga ampak poraz bo imel po mojem velike negativne dolgoročne posledice. predsednik dame in gospodje zaključek izkoriščam za zahvalo evropskemu parlamentu. tudi v tem mandatu puščate izjemno pomembne sledi vaših odločitev v korist velike večine naših ljudi. vem da vas mestoma boli ker je to v javnosti manj opaženo kot si zaslužite zato prosim sprejmite izraze moje velike hvaležnosti in hvaležnosti ljudi ki jih predstavljam kot predsednik za vaše delo in napore v korist velike večine naših ljudi. v našo skupno prihodnost gledam z vero in upanjem in zavedanjem da je bila nobelova nagrada za mir mogoče manj čestitka in več opozorilo opozorilo vsem nam in našim ljudem da mir ni samoumeven da je treba zanj požrtvovalno garati vsak dan in to bo edina trdna osnova za blaginjo naših ljudi in da bo temu tako kljub kolosalnim težavam v katerih smo se znašli nočem končati verjeti. hvala gospod predsednik za ta velik privilegij. najlepša hvala gospod predsednik za vaš zelo spodbuden govor. mislim da je to tudi odraz vaše dolgoletne prakse da je to govor, ki bo pripeljal do zelo kontroverznih razprav v tem parlamentu, kajti izjave, ki ste jih podali v zvezi z Evropsko ustavo, gotovo niso bile po volji vseh kolegov in kolegic, kot ste povedali tudi sami. Eh, veste, kakšno je moje stališče glede tega in tega ne bom eh, ponavljal. Ampak tisto, kar je zelo spodbudno za naše delo in vse spodbudne besede, ki ste jih povedali, eh, zato sem v vam izredno hvaležen in zelo me veseli, da ste se kot predsednik eh, zahvalili Evropsko parlamentu za opravljeno delo, ampak to je logično, glede na to, da ste tudi sami angažirani in delali v tem parlamentu dolga leta in eh, da veste, da poslanska zbornica s eh, preko sedemsto poslanci ki sprejema zavezujočo zakonodajo za celoten kontinent da je taka poslanska zbornica res eh, enkraten prostor ki obstaja samo pri nas v evropi in res sem hvaležen za vse spodbudne besede najlepša hvala gospod pahor